Gospa Norika Nikolaj je 7. julija 2014 zapustila skupino ELS in je pristopila k skupini ALDE. Od skupin ALDE, GUE, ELS, EKR in EFDD